All right. Good afternoon, ladies and gentlemen. Lepo pozdravljeni, gospod in gospodje. Lahko začnemo z današnjim sestankom odbora regij. Hvala. Najprej bomo sprejeli dnevni red. Kakšno vprašanje, kakšna pripomba, predlog glede dnevnega reda za danes in jutri? Ne. V redu, torej smo potrdili ta dnevni red. Kot drugo, moramo sprejeti zapisnike sej 23. in 24. januarja 2017, 6. februarja, 16. februarja, 28. februarja 2017. Osnutek zapisnikov je na voljo na spletu, kot veste in kot ponavadi, razen če temu ne nasprotujete, tekom sestanka, eh, bom potem ustrezno potrdili te zapisnike. Sporočila predsednice jih ni za danes. Torej, lahko gremo kar takoj na naslednjo točko na dnevnem redu. Poročilo gospoda Omržejo glede spodbujanja kohezije in razvoja v najbolj oddaljenih regijah Evropske unije. Izvajanje člena 349 pogodbe. Komisija pripravlja revizijo strategije 2012 za najbolj oddaljene regije Evropske unije, torej na poti do partnerstva za pametno, vključujočo rast gospod Omar že pripravlja poročilo in bomo tako oblikovali mnenje parlamenta glede oddaljenih regij in pa Evropske unije v prihodnosti. Torej, sedaj bomo razpravljali o tem predlogu poročila gospoda Omržaja. Rok za predložitev predlogov sprememb je 10. april do 12 to je ponedeljek in potem bomo lahko glasovali o tem predlogu maja. Torej, gospod Omrže, beseda je vaša, lahko predstavite svoj predlog poročila. Lepo prosim. Madame la Presidente, je vous... Euh, Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa za besedo. Kot pravite, sedaj je ravno pravi čas za to poročilo. In še enkrat bi se rad zahvalil našemu odboru za regionalni razvoj, da se je odločil za pripravo tega predloga. O pravem času, kot rečeno, ravno sedaj Evropska komisija pripravlja novo strategijo, oziroma sporočilo za najbolj oddaljene regije. In prav tako bo o tem razpravljal tudi forum za najbolj oddaljene regije. Tudi to organizira Evropska komisija, 30. in 31. marca bo ta dogodek, ta forum. S tem poročilom bomo napravili bilanco izvajanja, izvajanja člena 349 pogodbe o delovanju Evropske unije, glede na različne politike Evropske unije. Čim bolj poglobljeno treba upraviti to analizo, želimo, da je čim bolj celostna, in sem si pogledal izvane in tolmačene člena 349, kot je to razložilo Evropsko sodišče decembra. Kot veste, se je sodišče sestalo v velikem senatu in so torej, izdali sodbo v zvezi s tem členom. Eh, in vsi smo nestrpno pričakovali to sodbo, Naj spomnim, eh, zakaj gre pri tem členu 349. Tukaj se v tem odboru pogosto pogovarjamo o tem, ampak v bistvu pogosto pozabimo, zakaj točno gre pri tem členu. Torej, člen 349 pravi, da strukturna Eh, gospodarska in socialna situacija teh oddaljenih regij je slabša zaradi uh, njihove izoliranosti, zaradi majhne površine, zaradi reljefa, zaradi težavnih podnebnih razmer in pa zaradi njihove gospodarske odvisnosti od uh, majhnega števila proizvodov. Torej, to so številni dejavniki, kombinacija teh dejavnikov uh, zelo škoduje njihovemu razvoju. In ta člen potem daje v njej možnost da spreme specifične ukrepe za pogoje izvajanja pogodbe za te regije, pri čemer se upošteva pogoje in pa omejitve teh regij. Ti posebni ukrepi se nanašajo na pogodbo, kot tudi na skupne politike Evropske unije. Torej, tukaj poštevamo te politične podlage in tudi sodno prakso. In zato se nam je zdelo, da je pametno, da naš odbor proči to vprašanje, da pogledamo, kakšno je dejansko bilo izvajanje tega člena 349 iz preteklosti. Um, v amsterdamski pogodbi je bil to člen 299, drugi odstavek. In torej, ta določba obstaja že več kot 20 let že 20 let, se tudi sprašujemo o tem, kako se dejansko izvajate člen v praksi in kakšno področje uporabe tega člena. V tej razpravi bi res rad pozdravil angažiranost in pa vas trud Evropske komisije na tem področju. Torej tudi enoti za oddaljene regije bi se rad zahvalil, kajti ti Od začetka tega mandata so vsi delali na tem in so poskušali povečati ozaveščenost eh, v celotni Evropski komisiji in glede tega, eh, da je to zelo pomembno vprašanje. Torej sploh ta člen 349 je treba ustrezno izvajati v praksi, kajti ta ima horizontalno razsežnost in to je zelo jasno. Naš odbor pa med pristojnosti vključuje tudi oddaljene regije in zato moramo zelo podrobno proučiti, zelo jasno proučiti, kaj se tukaj dogaja. Je pa treba tudi poštevati pravni okvir. Prav tako pa je treba tudi pogledati, kakšne, kakšne so politične pričakovanja vseh regionalnih akterjev. Tukaj mislim, na regionalne politične akterje, pa tudi na prejemnike pomoči v regijah. Kaj so glavne ugotovitve iz tega poročila? Kako ne bi izvali člen 349? Kot prvo, dejal sem, Pozej in pa drugi programi so gotovo velik dosežek. Enako velja tudi naprimer za nadomestilo za povračilo pretiranih stroškov. To so plusi. Je pa res treba tudi priznati, da ta člen 349 še ni bil v celoti uporabljen, vsaj ne za dosti. In še vedno imamo kar nekaj manevrskega prostora za napredek. Marsika lahko še izboljšamo pri izvajanju tega člena. Sploh je treba spostaviti posebne ad hoc programe in pa specifične evropske politike za to področje, pri čemer bi izkoristili prednosti iz teh programov za oddaljne regije, pri čemer se tudi pošteva nekatere bolj specifične dejavnike. Ta člen, jasno, je bil izvajan pretirano omejeno, kar pomeni, da se oddaljene regije še niso zadosti razvile, vsaj ne zadosti, torej, um, glede na svoje specifične pogoje. In prav tako moram reči, da je bilo v te regije vloženih veliko sredstev in lahko bi storili več. Zato je res škoda za te oddaljene regije, da je bil člen 369 neustrezno izvajan. Samo omejeno smo ga izvajali v številnih politikah Evropske unije. Tukaj mislim naprimer na trgovinsko politiko, na pomorsko politiko, ribiško, kohezijsko politiko, enako za konkurenco ter okolje. Specifičen pristop za oddaljene regije je zelo relevanten tukaj in treba se je prilagajati. In kot rečeno, tekom časa smo opustili te specifične določbe, ki zato ker smo upoštevali enotno politiko in nismo upoštevali specifičnih pogojev za odajne regije. Naprimer, pri ribištvu smo opustili posebne pogoje, zato da bi vse bolj um, združili za enotno politiko. No, kot vidimo, včasih nekateri oklevajo in nekatere službe ne želijo dejansko konkretno izvajati tega člena 349 tukaj ne, ne gre za to, da tega ne želijo storiti, ampak je to problem notranjega konflikta pri tolmačenju pogodb. Že 20 let se ukvarjamo s tem vprašanjem in ta sodba iz decembra 2015 uh, eh, nas sedaj omogoča, da prekoračimo te ovire. Vse institucije, Evropski svet, svet, komisija in tudi Evropski parlament moramo danes izpeljati določene nauke iz vsega tega. Prav zato moramo danes odpreti novo poglavje v teh odnosih med Evropsko unijo in pa najbolj oddaljenimi regijami. Kaj so torej glavna priporočila iz tega poročila? Kot rečeno, tukaj se odpira novo poglave za odnose med EU in pa temi regijami in želimo dejansko novo strategijo EU za najbolj odaljene regije. Komisija dela na tem. Tukaj je treba izkoristiti možnosti iz tega člena 349 in prav tako moramo spostaviti nove posebne programe in pa prilagojene politike, ki upoštevajo trajnostni razvoj teh regij. Kot rečeno, želimo, da je ta nova strategija globalna, celostna, dolgoročna strategija, kjer bomo izpostavili ta skupni pristop glede oddaljenih regij, obenem pa moramo za vsako posebno oddaljeno regijo tudi imeti poseben strateški okvir in specifične cilje za vsako regijo. Kajti res je, da imajo nekatere skupne elemente med temi odaljimi regijami, to je res, ampak po drugi strani je pa res, da so situacije zelo različne, torej tudi to raznolikost je treba poštevati. Ta nova strategija mora biti zelo celostna in pozivam komisijo, da je sedaj pred pripravo te nove strategije, tudi pripravi zelo jasen pregled tega pristopa za oddaljene regije. Treba je preveriti gospodarske in socialne pogoje v posamičnih regijah. Toliko glede splošnega okvira. No, potem se poročilo osredotočaš na bolj specifične dejavnike, na podrobnosti. In tukaj imamo pet glavnih dejavnikov politike skupnosti in tukaj imam nekaj konkretnih predlogov. Sedaj ne bom šel v podrobnosti vseh teh predlogov, o tem lahko govorimo pozneje v razpravi, no pa vseeno bi pa izpostavil nekaj vidikov Najprej uh, kohezijska politika. Tukaj lahko rečemo, da smo oddaljene regije pozitivno poštevali do sedaj, ampak glede na člen 349 uh, eh, moramo to področje še konsolidirati. Sploh, ko gre za dostop do sredstev, za program za zaposlovanje mladih Tudi glede uh, Junkerjeve načrta moramo upoštevati situacijo teh regij. Potem enako velja za trgovinsko politiko. Tukaj se zelo redko upošteva te oddaljene regije. In ta politika se upošteva na takšen način, da ni usklajevanja z cilji, ki so določeni za kohezijsko politiko na splošno prav tako se ne poštejo naprimer tudi ciljev glede kmetijske politike. Kot veste, Evropska komisija sedaj pripravlja vedno več prostotrhovinskih sporazumov, naprimer glede eh, banan, glede sladkornega trsa in podobno. in v teh oddaljenih regijah nima veliko proizvodne, nima veliko različnih sektorov. In sedaj imajo številni sektori težave. Po reformi iz leta 2005 smo očrtali kvote za sladkor in sedaj imamo nek splošen okvir za trgovinsko politiko, ki In to je predvsem odpravilo eh, prizadevanja za večji napredek v nekaterih sektorjih v najbolj oddaljenih regijah. Sedaj torej želimo, da Evropska komisija vključi v ta pogajanja tudi interese teh regij, tako da bodo oblikovali določene varnostne klauzule in varovalke. Potem še tretje področje, ki je tudi zelo pomembno, za vdane regije in za celotno Evropsko unijo. Pomorska politika in ribiška politika, kajti vse te najbolj oddaljene regije so otoki in pa tudi pri Gvajana, primer, imamo veliko uh, možnosti za dodaten razvoj pri ribolovu. Torej tudi pri Gvajani. In to pomeni, da mora EU upoštevati pomorstvo uh, kajti čezmorska ozemlja so zelo pomembna za Evropsko unijo. Ampak to ni vse, ne moremo se omejiti samo na to. Vse naše instrumente moramo vzpostaviti tako, da bo ta ribiška politika predvsem koristila tem regijam. Tako da evropski predpisi ne bodo ogrožali razvoja v ribiškem sektorju v najbolj oddaljnih regijah. In trenutno dejansko stanje je, da predpisi pogosto so ovira za razvoj ribiškega sektora v teh regijah. Potem četrto področje, eh, davčna politika, fiskalna politika. In tukaj, gledajte, Evropska komisija je varuhinja pogodb in želim, da se komisija zaveže k temu, da bo zagotovila torej, tudi po letu 2020 eh, razširitev in podraševanje specifičnih fiskalnih pogojev za najbolj oddaljene regije. Eh, to želimo od komisije in želimo, da ne ogrozi gospodarskega in socialnega razvoja teh oddaljenih regij. Za dodatnimi predpisi, eh, sploh glede državne pomoči za te regije, kajti tudi pri teh je treba poštevati um, te specifične pogoje in pa ta člen 349 glede oddaljenih regij. Pa še neka raziskovalna politika, uh, potem transportna, telekomunikacijska politika, okolje. Pri vseh teh lahko vidimo, da komisija ni upoštevala specifičnih pogojev teh oddaljenih regij. To se da treba izboljšati. In po našem mnenju bi morali oživiti ustrezne instrumente in sredstva, ki so na voljo tudi v obzoru 2020. In tudi tukaj gre za to, da moramo poiskati najbolj ustrezno ravnoteže, tako da eh, te oddaljene regije ne bodo postavljene na stranski tir v trenutnem okviru. Tudi ne glede inovativnosti. Želimo, da odaljne regije tudi so vključene v to novo ekonomijo znanja. Kajti, po mojem mnenju, seveda so te regije zelo zelene um, zaradi bioraznolikosti in prav tako želimo tudi modro rast zaradi oceanov okoli teh regij v zmotoku. In sedaj me zanima seveda, kaj mislijo kolegi kako bi lahko obogatili to poročilo s predlogi sprememb. No, in seveda želimo vključiti vse kolege in bom tako tudi upoštijal vaše predloge sprememb. Hvala. Thank you, thank you, Mr. Marže. Um, Hvala lepa, gospod Marže. Sedaj pa poročevalci v senci. Gospod Polčak, ILS. Hvala lepa. Hvala, predsednica. Gospod Ponga, mi je poblastil, da govorim v njihovem imenu in sicer bom govoril o češčini. Torej, rad bi se zahvalil gospodu Umažev za ta predlog poročila in hvala lepa za sodelovanje pri pripravi tega poročila. in gospod Ponga torej, tudi podpira to filozofijo iz predloga poročila. Može. To pomeni, da je smer, ki jo je poročevalec izbral, spremljiva za našo politično skupino. No, vseeno pa bomo predložili nekaj predlogov sprememb. in naj izpostavim glavne prednosti naloge iz teh predlogov. Želimo se osredotočiti na sodelovanje med generalnimi direktorati v komisiji. Kajti eh, to sodelovanje med eh, komisijo in pa oddaljenimi regijami je zelo pomembno. Prav tako želimo še bolj v poročilu podariti, tudi specifične dejavnike teh najbolj oddaljenih regij. To je treba povezati s kohezijsko politiko in pa z učinkom te politike po letu 2020. Toliko je menil gospoda um, uh, poročevalca Senci Ponge. Gospod Monskur, naslednji poročevalca Senci, prosim. Hvala. Gospa predsednica, kolegice in kolegi, rad bi se zahvalil kolegu Junos Omržijo za odlično upravljeno delo pri pripravi tega osnutka poročila. No, želim, da se predvsem osredotočimo na pomen tega dela kajti to je zelo bistveno. Kot rečeno, eh, te regije imajo določene slabosti, torej eh, izoliranost, oddaljenost, oddaljenost trgov in podobno. In to je treba poštevati. Torej, to so omejitve. In prav zato obstaja ta člen 349 iz pogodbe. Zato je bil sploh oblikovan. Zato moramo ta člen ustrezno otomačiti. To je storilo tudi uh, Evropsko sodišče iz decembra 2015. In sedaj je treba poskrbeti za to, da bodo evropske politike ustrezno prilagojene tem oddaljenim regijam in njihovim posebnostim. No, vseeno pa do sedaj tega člena nismo zadosti uporabljali v konkretnih politikah. Torej, ta člen se je zelo omejeno uporabljal in tega ne moremo več dopustiti v prihodnosti. Odaljne regije se soočajo s številnimi izzivi in sedaj res moramo preseči te ovire. Kot rečeno, ta predlog poročila upamo, da bo korak naprej pri izvajanju tega člena pri ključnih sektorjih, kot naprimer ribištvo, trajnostni razvoj, raziskave in podobno to moramo storiti za ta gospodarstva, ki so bila zelo prizadeta v tej krizi. Vse politike trenutno kažejo, da Evropska unija ni uspela razviti horizontalnega pristopa za to specifično problematiko oddaljenih regij. Kolegice in kolege, pozej, naprimer, je uspešen instrument, to je uspešen instrument, ampak po drugi strani pa imamo ogromno novih prostorovinskih sporozumov med EU in pa nekaterimi državami in to pa škodi uh, nekaterim sektorjem iz oddaljenih regij. Torej, kako to med sebojno povezati in uskladiti? Po eni strani imamo trenuten sistem za biološko certifikacijo med tretjimi državami in pa državami Evropske unije. In to zelo škodi potrošnikom in iskrivlja konkurencom na škodo teh proizvajalcev. Torej, ni prave doslednosti med različnimi določbami in to zelo slabo vpliva na konkurenčnost in preživetje nekaterih sektorjev v oddaljenih regijah. In prav zato res želim, da se dejansko konkretno izvaja ta člen 349. Treba je pripraviti čim bolj ambiciozno tolmačenje tega člena. To bo seveda zahtevalo tudi politično voljo Evropske komisije in sveta. Na takšen način lahko oddaljene regije potem sprostijo svoj potencial in ga ustrezno izkoristijo. No, prav zato gre pri tem poročilju, seveda, da izkoristimo ta potencial, tega sem vesel in lepo, da lahko sodelujemo v tem odboru na tem področju in tako, da lahko pokažemo, da Evropski parlament lahko ščiti interese vseh regij, tudi najbolj oddaljenih regij. Hvala lepa za vašo pozornost. Thank you, Mr. Lure. Uh, Hvala lepa poročevalcu za to delo pri poročilu za izvajanje. No, skupina EKR ima določene pomisleke glede posebne obravnave teh regij uh, preko uporabe člena 349 in naj bo čim bolj jasen. Naj ponovim stališče naše skupine. To stališče smo že izpostavili pri ribiških flotah in tudi tam sem bil poročevalec v senci v preteklosti. Skupina EKR ne nasprotuje temu, da bi imeli posebno ciljno usmerjeno podporo za specifične regije Evropske unije, ki potrebujejo to pomoč. Člen 349 pa je nepošten, zato ker zajema samo teh devet posebnih regij. In po mnenju IKR-ja je ta kategorizacija sedaj neprimerna, ni več v teku s časom in danes živimo drugače v Evropski uniji. Zato, naprimer, imajo tudi nekatere regije v celinski Evropi in tudi ti imajo težave zaradi topografije in pa podnebja imamo številne regije, ki torej nimajo tega prilagojenega sistema. In to je slabo za njih. Nasplošno lahko podpremo velik del vsebine tega poročila, naprimer se strinjamo, da evropski načrti in strategije za te regije so bili samo deloma uveljavljeni, to so povedali že predgovorci. In prav tako pozdravljamo tudi, da se ukrepi dialog med najbolj oddaljenimi regijami, EU in pa državami članicami. Res več je treba storiti, zato da bodo regije po celoti Evropski uniji dejansko prile podporo iz specifičnih programov, ki bodo prilagojeni tem regijam in pa specifičnim pogojem. In kot pravi poročevalec, res je, na številnih političnih področjih, kot naprimer pri trgovini, ribištvu, kmetijstvu, lahko storimo več za to, da bi podprli te oddaljene regije in pa regije s dobrimi značilnostmi to moramo storiti bolj učinkovito in smotrno. In tukaj smo večkrat v Evropski uniji pokazali fleksibilnost do najbolj oddaljnih regij. Poglejmo si naprimer Martinique, Guadeloupe in eh, otok La Reunion in 95 odstotkov eh, je njihova stopna sofinanciranja za najbolj oddaljne regije, ampak vseeno, leta 2014 so vse tri regije imele BDP, eh, ki je presegal 70 odstotkov popreča Evropska BDP. Torej, v bistvu um, je jasno, da so imeli kar dobre pogoje um, in ta pomoč včasih ni bila ustrezno uporabljena. Prav tako poročilo pozivamo k dodatnemu izvajanju pozeja, ampak nekateri pravijo tudi to, da ta pomoč ni bila zadosti ustrezno uporabljena. Skupina IKR meni, da fleksibilnost za najbolj dane regije obstaja, kljub odločitvi komisije, da ne bo izvajala prozeja pri kmetijstvu, naprimer. Evropski ribiški pomorski sklad, naprimer, je nadomestilo za dodatne stroške za oddaljne regije. Tu, naprimer, gre za predelavo ribjih proizvodov in za ribištvo nasplošno. V preteklosti je komisija vključila ta pozej v MFF. No, skratka, EKR podpira te posebne podpore za najbolj daljne regije, ampak ta pomoč mora biti sorazmerna in ustrezna, tako da smo pošteni tudi do drugih oddaljnih regij v Evropski uniji. Člen 349 se trenutno sredotoča samo na teh devet posebnih regij in ni prave razporejenosti po drugih regijah. Hvala. Hvala. Gospod Van Miltenborg je naslednji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Omržejo, za ta predlog poročila, kajti to je res precej pomembna tema. Tudi sam sem večkrat potoval, naprimer na Martinik in pa na La Reunijo in tam je res veliko zivo pred nami. Res so te regije zelo daleč od Evrope. Mislim, da se s poročevalcem strinjava glede nekaterih stvari, naprimer treba izboljšati pristop um, do teh oddaljnih regij in pa kako se različni členi izvajo v praksi. Prav tako je treba poglobiti tudi sodelovanje na čezmeni ravni, ko gre za sodelovanje med tretjimi državami in pa najbolj oddaljnimi regijami, sploh glede na geografsko pozicijo. Prav tako je treba predvideti trajnostne naložbe v oceane in pa v pomorstvo, tukaj obstaja velik potencial za modro rast, ki je trajnostna rast v teh regijah in prav tako moramo poskrbeti za energetsko avtonomijo v teh regijah. To mora biti prioriteta za Evropsko unijo. No, vseeno pa imamo nekaj um, drugačnih stališč pri nekaterih temah. Naprimer, kot prvo, ni prave povezave med oddaljne regijami in pa kohezijsko in regionalno politiko. Kaj lahko te politike prispevajo k oddaljenim regijam? V predlogu poročila vidimo zelo sektorsko prikrojen pristop. Prav tako mi pristop do trgovinske politike ni všeč in prav tako ne podpiram teh kritik glede prostotrgovinskih sporozumov. Prav tako se ne strinjam s tem, da bi pozivali um, komisijo k temu, da izboljša poligo glede sladkornega trsa. Sveda so mi proizvajalci sladkornega trsa všeč um, in tudi proizvodi so nam všeč, ampak gledajte, uh, eh, tukaj mislim, da res potrebujemo drugačne mehanizme. Ne moremo uh, imeti zelo posebnih mehanizmov, kajti že imamo enotne mehanizme. Prav tako bi imel tudi, naprimer, um, Evropski sklad za strateške naložbe in člen 35. Tukaj, torej, kot pravite, ta sklad ne upošteva geografskih posebnosti in pa geografske razporejenosti. S tem se ne strinjam. Glede, na eni strani imamo strukturne sklade, ki priznavajo to razporejenost in tukaj, kot pravite, um, je ta pristop drugačen in to je treba poštevati, torej razlike so velike. In prav zato bomo predložili predloge sprememb glede tega poročila, no, ampak kot rečeno, seveda mislim, da bomo na koncu prišli do poročila, ki bo naredilo na podporo tem odboru. Hvala lepa poročevalcu in hvala lepa gospod predsednica. Thank you, thank you very much. Hvala. Gospod Matum. Grazie, presidente. Gospoda Mato. Hvala, gospa predsednica. Hvala, mm, kolega Omar, že za to poročilo. Absolutno je nujno, da se soočimo z izzivi, tudi političnimi, ki so del življenja najbolj oddaljenih regij. To so regije, ki so od nas oddaljene, izolirane, majhne, zato se soočajo z marsikaterim izzivom, tudi s specifično topografijo. Poleg tega eh, proizvajajo specifične, eh, omejeno, omejeno vsek eh, proizvodov, predvsem gre za kmetijsko pridelavo, ki je pogojena za njihovimi naravnimi danostmi. Mislim, da se ne smemo zauzeti za preveč osko tolmačanje člena 349, kajti ta spodbuja kmetijsko proizvodnjo v najbolj oddaljenih regijah. Gre za več sektorsko politiko, ki velja za celotno Evropsko unijo. Slišali smo o tem pristopu do spodbujanja modre politike. Tukaj resnično imamo ogromne potencijale za las, rast. Več kot 6 milijonov ljudi je zaposlenih v modrem gospodarstvu in okoli 500 milijard ta sektor na letno ustvari. Seveda obstaja tudi pomisleki glede sredozemlja in sredozemskih regij. Mislim, da moramo tudi v tem kontekstu razpravljati o modri rasti, ampak seveda to mora vse potekati v skladu z trajnostnim pristopom, da ne bo ta rast uničila naravnih danosti. Opozoriti je treba na še vedno trajajoče završke na morju. To treba zmanjšati na vsaj 30 odstotkov do leta 2020, kot smo si zastavili cilj. Ne smemo pozabiti tudi, da okoli 80 odstotkov eh, proizvodov, ki se zavržajo na morju, na koncu pride do obal. Torej, boljše upravljanje je tukaj potrebno. Te ekosistemi, če bodo ogroženi, bomo ogrozili tudi potencijalne možnosti tega gospodarstva, pa tudi ogrozili cele vrste storitev, ki jih eh, oceani oziroma morska, morsko okolje zagotavljajo pri zmanjševanju posledic podnebnih sprememb in podobno. Zato eh, se v celoti strinjam z delom, ki ga je opravil poročevalec. Hvala. Bi še član, kakšen član ali članica želela besedo? Ne, potem pa bom dala besedo predstavnicam Evropske komisije. Hvala lepa, gospa predsednica, hvala lepa gospodu Omažeju za to poročilo. Kot je sam povedal, je to ravno sedaj pred forumom naslednji teden Prav tako bi se zahvalila vsem poslancem v parlamentu, ki se ukvarjajo s to temo najbolj oddaljenih regij. To poročilo sveda poskuša oblikovati pregled izvajanja tega razupitega člena 349. Po sodbi Evropskega sodišča bi rada tudi komentirala to, kako je komisija do sedaj uveljavljala ta člen, torej kako smo to izvali v praksi. Mislim, da je komisija pripravila predloge, ki so bili nujni za izvajanje specifičnih ukrepov in ti ukrepi so upoštevani v poročilu. Torej, tu gre za dejansko člen 349 ali pa gre za dvojno podlago, torej ta člen pa je sektorsko podlago ali pa samo sektorsko podlago. Um, mi smo to sedaj izvali, čeprav je, kot rečeno, to sodišče nam očitalo v tej svoji sodbi. Izvali smo različne pravne podlage pri fiskalni, kohezijski politiki, eh, pomorstvu, ribištvu, mednarodni drugovinski politiki in tako dalje. Tole, nekaj je bilo narejeno na vseh teh področjih. Gotovo. In lahko rečemo, da komisija se je trudila in smo pripravili konkretne predloge, vsebinske predloge. In to mislim, da je zelo pomembno in sedaj moramo še vedno delati v tej smeri. Res je, ti ukrepi so omenjeni v poročilu. Ja, res je, eh, morda nismo storili še za dosti, torej ti ukrepi postajajo, ampak niso za dosti. To ste tudi zapisali v svojem predlogu. gospa komisarka Kreco, je tukaj koordinatorka v kolegiju za to vprašanje oddaljenih regij. In komisarka meni, da je zelo bistveno, da se vse specifične pogoje oddaljenih regij upošteva. In sedaj smo videli, da se to dejansko počne pri mednarodni trgovinski politiki, tudi to, kar je počela komisarka Malmström in tudi to, kar smo storili pri drugih področjih, naprimer, eh, kar je storila komisarka Vestager pri konkurenci. Torej, tudi oddaljene regije so bile ustrezno poštevane. Tudi znotraj kolegija in pa znotraj celotne komisije mislim, da se kolegi vedno bolj usretočajo na to. Naprimer, eden izmed kolegov je dejal, potrebujemo bolj konkretne informacije o najbolj oddaljnih regijah in potem se bomo lažje pogajali o regijah, sporozumu Merkosur, da torej vse to gre v pravo smer in mislim, da moramo to pozdraviti. No, je pa res, ko ste tudi podarili poročilo, da moramo praviti pregled stanja. In tudi sporočilo iz leta 2012 to zahteva, komisija bo opravila ta pregled in potem bomo pripravili obnovljeno strategijo za oddaljene regije. Želimo novo izhodično točko, novo smer in tudi predsednik komisije mislim, da to želi. To je tudi zapisal, torej, da želi veliko potezno sporočilo komisije, inovativno sporočilo. No, mislim, da je to tudi zapisano v poročilu, bolj ali manj, če sem prav prebrala, piše takole. Predlagate novo strategijo oziroma sporočilo, sedaj ne vem točno, kaj to piše ne vem, kaj ste točno zapisali, ampak nekaj takšnega. Torej, inovativno in pozitivno, nekaj takšnega. Um, mislim, da torej gremo v isto smer in da komisija želi izkoristiti ta nov politični zagon. Mislim, da v daljnih regijah imamo številne adute, marsikaj lahko storimo. Tukaj govorimo o specifičnih ukrepih, ampak ne govorimo pa zadosti o prednostih teh oddaljnih regij za Evropsko unijo. Vi ste to izpostavili v svojem poročilu, tudi vaši kolegi, in mislim, da je pomembno. Torej, gre za krožno gospodarstvo, energetiko, modro gospodarstvo, med drugim. Mislim, da je prav, da te teme ustrezno umestimo. Pa še nekaj. Prav je, da oddaljne regije imajo tudi svoje projekte za horizontalne programe. Tako jim lahko lažje pomagamo pri Evropskem skladu za strateške naložbe, naprimer, že imamo določene projekte, ki se nanašajo na oddaljene regije, naprimer tudi Francoska agencija za razvoj to izvaja, potem še ena agencija za Reunion, potem za Kanarske otoke in podobno. Torej, to je mogoče. Mislim pa, da moramo iti še naprej, ustrajati, kajti še vedno mislim, da bi lahko financirali druge inovativne projekte za te regije. Torej, to veliko potezno sporočilo, sedaj se pripravlja in sedaj se tudi pogovarjamo o novi finančni perspektivi in jasno je, da je to med sebojno povezano. To je tudi povezano s strategijo za um, energetiko. Pa še nekaj, kot ste omenili, naslednji teden bo forum za najbolj oddaljene regije. To je zelo pomemben čas za nas, to je čas za odprto razpravo za vse partnerje. To bo tudi razprava uh, z javnostjo, torej javno posvetovanje in mislim, da potem lahko vidimo, kje so pozitivni predlogi za našo strategijo. Tudi to poročilo bo obogatilo našo splošno razpravo. vse do junija, ko ne bi sprejeli ta naš dokument. Potem sporočilo ne bi sprejeli um, nekje konec septembra, uh, torej pred to konferenco predsednikov najbolj oddaljenih regij. Ta konferenca pa bo proti koncu tega leta. Torej še enkrat pozdravljam vaše delo. In, torej, tudi menu vseh služb komisije in sem na voljo za vaše dodatno vprašanje oziroma pripombe. Hvala. Thank you. Hvala. Gospod Omarže, bi se želeli odzvati in odgovoriti na vprašanje. Izvolite. Gospa predsednica, hvala. Zahvaljujem se vsem govorcem za njihove prispevke k tej razpravi. No, upravičil bi se kolegom, kaj ti najprej bi se takoj odzval na pripombe Evropske komisije. Ja, seveda, seveda se strinjam s tem prepričanjem, da je bilo veliko stvari že postorjenih za časa tega mandata, zato, da bi skušali bolje izvajati člen 349. Seveda, pa tu nismo pozabili na posebne določbe, ki že obstajajo za ta skrajna območja. Seveda, to poznamo v okviru kohezijske politike. To je zelo zanimivo za naše regije, ki so najbolj oddaljene. Ampak seveda, kot sem že povedal na začetku, mi pozdravljamo to poročilo, pozdravljamo vse ukrepe komisarke Kretu, zato da bi z vsemi komisari delili to kulturo najbolj oddaljenih regij. Kajti to je povsem potrebno. Potrebujemo zaveze in pozdravljam to, kar je predsednik Juncker tudi omenil na konferenci. Rekel je, da moramo napredovati pri komuniciranju in pri teh sporočilih in pri tej strategiji, ki se sedaj sestavlja. Ampak gre za poročilo o izvajanju in mislim, da bi lahko napredovali, če bi naredili oceno stanja najprej. Najprej je treba oceniti, kaj je bilo postorjeno in kaj ni bilo postorjeno ali kar ni moglo biti izvedeno zaradi nekaterih ovir, zaradi nekaterih vrzeli zaradi pomakljivosti, ki danes obstajajo. No, številni tu ste seveda upravičeno omenjali potrebo potem, da je treba ulagati v raziskave in inovacije. Strinjam se s tem prepričanjem. Kajti toliko prednosti imamo, da bomo lahko našli pozitivne rezultate in izhode. Ampak zato potrebujemo raziskave, inovacije. To pa bo možno le, če bomo lahko učinkovito odgovarjali na različne programe, ki jih izvaja Evropska komisija. Zlasti v okviru obzorja 2020. In veste, da imamo tu danes kar nekaj ovir, imamo nekaj razlogov, zaradi katerih ne morejo te najbolj oddaljene regije črpati sredstva, ki bi jih lahko vpiril tega programa. In tu moramo delati, prav na tem področju. In rekli ste, imamo toliko prednosti, in mislim, da je to tudi nekaj strateških ciljev za te regije. In sami ste spomnili na to, najprej moramo preučiti izzive zaradi modre rasti in oceanov. Na to pogosto pravim. Za Evropsko unijo je zelo pomembno, da vsega, izkoriščamo ta velika oceanska območja, to so nove meje, to so regije, ki so nosilke novih dejavnosti. To je pomembno za človeštvo, pa v teh najbolj odarenih regijah je največ teh izzivov in treba je znatno vlagati v modro rast za naše regije, za delovna mesta in za prihodnjo rast. In drugi izziv, To je energetski izziv. Tudi tu moramo zelo konkretno najti rešitve, zato da bi ti otoki, recimo Leonju, ki ima milijon prebivalcev, to je veliko ljudi, ampak ti otoki bi lahko postali bolj energetsko avtonomni, kaj ti imajo morje, imajo sonce, ki sije celo leto potem imajo tudi veter, ki piha, imajo vodo, geotermično energijo včasih. Torej, vsemi temi viri bi lahko na teh otokih, teh regijah šli v smeri energetske avtonomije, zato da bi bili zgled za vse otoke v teh regijah, pa tudi v drugih evropskih regijah. Zakaj ne? Torej, vse te prednosti so tolikšne in ja, tu je veliko izzivo, kaj ti. Te ne smemo le govoriti o tem. Priti moramo te strategije, konkretno moramo delovati in napredovati. Predsednik Juncker je to omenil in rekel, da je to zadnja priložnost komisije, ampak za te najbolj oddaljene regije je pomembna ta zakonodaja, teh zadnjih priložnosti, kajti v tej razpravi tega nismo omenili. Če se nismo omenili, situacija se slabša povsod, v vseh teh regijah. To kažejo številni kazalniki, torej sedaj moramo delovati, zato da bi lahko tolikšne naložbe prinesle zaželeno delovanje in tudi pričakovano delovanje. Potem smo slišali, kako je s tem členom 349. No, tu nismo zato, da bi prepričevali o potrebi potem, da imamo ta člen 349, kako pomemben je. Ta člen 349 obstaja. In ne obstaja kar kjerkoli, obstaja pogodbi. To pomeni, da obstaja na najvišji možni ravni hierarhije standardov. In ni treba razpravljati o legitimnosti tega člena. Ta razprava je že potekala. Potekala je med tistimi, ki so to sprejemali. In ta člen je zapisan v pogodbi. Ta člen se danes mora izvajati. Evropska komisija varohinja pogodb. Evropska komisija, tako kot vse druge evropske institucije, Evropski svet, parlament, mora to izvajati. Ampak seveda z mejami, ki jih določa Evropsko sodišče in Evropska skupnost. Tako, to so izzivi. Nič več, nič manj. Gre za to, da izvajamo člen ki je na najvišji ravni hierarhije standardov, torej to pomeni, da je v srčju Lizbonske pogodbe. Ampak, če sem prav razumel, kolega iz EKR-ja, to je pravzaprav poziv, ki je govoril pri temu členu 349. Prosili naj bi razširitev tega člena na druge regije, res je, Imeli smo že to razpravo v preteklosti in res je, menim, da smo mogoče napredovali pri tej potrebi, potem, da moramo prepoznati naše zmljepisne posebnosti, značilnosti, ki so specifične gospodarske v Evropski regiji. Mislim, da osebno verjamem v Evropo regijo osebno, verjamem potrebo potem, da je treba eh, to mogoče izvajati na različen način. Mogoče ne moremo vsega izvajati na poenoten način. Seveda je treba tu poštevati tudi gorata območja, potem imamo tudi pomorska območja, imamo tudi otoška območja, potem imamo redko naseljena območja, tudi vsa ta območja so legitimna območja in potrebujejo posebne ukrepe. Ampak člen 349 se nanaša na najbolj oddaljene regije, ki imajo še druge značilnosti, ki povsem upravičujejo izvajanje izjem, kot so te opredeljene v tem členu in kot je to pojasnilo Evropsko sodišče. No, Louis Jozef, kolega, mislim, da se posestrinjava. Potem se strinjam tudi za kolegom Damatojem, kajti gre za to, da imamo tudi tropsko podnebje, ribištvo, turizem, vse te vidiki so povezani s temi otoki. In ja, če želimo napredovati in iti v tej smeri, potem mislim, da moramo upoštevati to, kar je že obstajalo in danes moramo to zapolniti. Oceniti moramo stanje izvajanja tega člena 349. Če pozitivno moramo to reči, ja, je, ampak ne dovolj. To je povzetek. Treba je preučiti pozitivno in treba je ustrajati na tem, da bi šli še dlje pri tej trgovinski politiki, Dragi prijatelj, tu imamo kar nekaj kompromisov, lahko se pogovarjamo o tem, ampak jasno je, da ne gre za to, da bi jaz tu sedaj ugovarjal, čeprav bi to lahko storil. Sicer ne gre za to, da bi ugovarjal te trgovinske politike Evropske unije. Gre za to, da bi videli, kako lahko s temi trgovinskimi sporazumi ko se izvajamo, upoštevamo interese teh regij. Da ne bomo žrtvovali teh interesov zaradi drugih večjih interesov, treba je najti uravnotežene kompromise, ki bodo omogočili občutljivim redkim sektorjem teh regijah, da se ohranijo. In reči moram, da je to danes pristop, ki napreduje v Evropski komisiji. Nedavno smo to videli, kajti imeli smo tudi sporazum na področju sladkorja med Evropsko unijo in Vietnamom. In v zadnjem trenutku smo lahko v teh zelo težkih, ampak konstruktivnih pogajanjih eh, z Evropsko unijo, s komisijo, lahko dosegli kar nekaj jamstev za proizvodnjo sladkornega trsa tudi na Evropsko unijo. Reunionu. Potem je eh, komisarka Malmstromova sodelovala pri tem na zahtev Evropskega parlamenta, je prišlo tudi do dogovora z Ekvadorjem in tu smo tudi v zadnjem hipu dosegli kar nekaj jamstev. Zato, da smo vnesli nekaj določ o teh mehanizmih, torej vnesli smo nekaj varnostnih klauzul v te sporazume. In Tu bi se zahvalil skupini Alde, ker je ustrajala na tem in za njihovo vlogo pri iskanju teh kompromisnih rešitev. In v tem duhu delamo danes in mislim, da je danes Evropska komisija tudi povezana s tem prepričanjem. Verjame v to, da je treba že a priori vsega, v pogajanjih vključiti vse te prostotrgovinske sporozume in tu je treba vključiti interese proizvajalcev v te sporozume, sicer pa eh, ne bi kar tako podpisovali teh sporozumov. Toliko predsednica, to sem želel reči, vi ste omenili roke in časovnico, seveda čakam na predloge sprememb in prepričan sem, da bomo dosegli dogovor s konsenzom tu, zato da bi lahko potrdili podporo našega odbora tem najbolj oddaljenim regijam. Hvala. Thank you. Najlepša hvala. Naj spomnim vse, da je rok za predloge sprememb opovdne 10. aprila. O glasovali pa bomo o tem poročilu na naši seji maja. Sedaj vsem dajem 15 minut odmora za kavo, kajti podpredsednik komisije, gospod Katajnen, bo prišel k nam ob 16.30.

Ladies and gentlemen, your colleagues may... Gospe in gospodje, kolegice in kolegi, prosim, če sedete, da lahko nadaljujemo z našo sejo. With the next item of our agenda. Naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnen s podpredsednikom Katajnenom. Veliko veselje in čast mi je, da lahko gospoda podpredsednika Katajnena pozdravim v naši sredini. On je pristojen za delovna mesta, rast naložbe in konkurenčnost. Govorili bomo o uh, načrtih glede strateških uh, naložb in o Evropskem skladu za strateške naložbe. Pričakujemo pa, da nam bo tudi povedal svoje mnenje, ko gre za komplementarnost med strukturnimi skladi in Evropskim skladom za strateške naložbe, torej skladom EFSI, in da bo odgovarjal na vaše vprašanja. Današnja izmenjava mnen je del kontinuiranega dela našega odvora na področju nadzora. Najprej bom dala besedo podpredsedniku, gospodu Katajnanu, potem pa bomo začeli najprej s predstavitvami koordinatorja v imeni političnih skupin. Hvala. Gospod minister, eh, gospod komisar. Hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje, hvala, da ste me povabili na to izmenjavo mnen o prihodnosti sklada EFSI, o njegovem trenutnem delovanju in o tem, kaj bi bilo treba izboljšati oziroma spremeniti v tem Evropskem skladu za strateške naložbe, tako da bo EFSI opravil svoje delo. Ko gre za pospeševanje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest. EFSI deluje že leto in pol. Videti je, da kar dobro deluje ta sklad. Sofinancirali smo že Eh, projekte iz tega sklada v vseh 28 državah članicah v znesku približno 30 milijard evrov. Sofinancirali, to pomeni, da gre za financiranje v obliki posojil, infrastrukturnih projektov, potem v obliki pospeševanja lastnega kapitala. Smo pa tudi banka posrednica za majhna in srednje velika podjetja, ko gre za sredstva iz tega sklada. 32 milijard garancij, ki smo jih za sedaj zagotovili, bo mobiliziralo 173 milijard naložb. Torej 32 milijonov bilja, milijard financiranja iz ECI bo ustvarilo investicije v znesku 172 milijard evrov kar zadeva financiranje MSP-jev. Tukaj si je moč reči, da gre za zgodbo o uspehu. FC financira MSP-je, smo torej posredniška banka, banka posrednica, ki bodi si povezuje uh, uporabnike sredstev ali pa vsak posrednik lahko tudi sodeluje finančno z nacionalnimi bankami za pospeševanje gospodarskega kapitala ali se skladi tveganega kapitala. Sporazume z bankami oziroma posredniškimi institucijami je EFSI sklenil skoraj da že v vseh državah članicah. Gre skupno za 200 subjektov, s katerimi smo sklenili takšne sporazume za eh, financiranje okoli 400 tisoč evropskih majhnih in srednje velikih podjetij. Zaradi teh sporazumov bomo financirali 400 tisoč MSP-jev v Evropi. In to je eno od razlogov, zaradi katerega smo se odločili več sredstev nameniti MSP-jem. Kaj ti V eh, skoraj da vseh državah članicah je siceršnje financiranje majhnih in srednje velikih podjetij problematično, težavno. Ker zadeva geografsko razporeditev, je treba reči, da nimamo v EFSI-u predvidene nobene formule glede geografske porazporeditve. Ampak, eh, kar zadeva geografsko zastopanost eh, prejemnikov sredstev, je nekaj, stvar kar dobro delovala. Estonija je dobila največ kot upravičenka sredstev. Če gledamo, kakšen je učinek EFSI-ja na BDP, Bolgarija je druga, tretja je Španija, četrta je Litva, peta je Portugalska, šesta je Italija, sedma je Grčija. Potem pa prihaja moja država, tista, ki jo najbolje poznam, iz katere prihajam. Torej, še vedno moramo izboljšati to geografsko razporeditev, kajti obstajajo nekatere države članice, recimo Romunija, ki še niso dobile nobenih ali pa zelo malo sredstev iz EFSI-ja. Isto velja za Malto ali za Cipr. Sam sem Romunijo obiskal pred nedavnim, tako kot obiskujem vse države članice. In če primerjate Bolgarijo in Romunijo, ne vem, če je to čisto pošteno, ampak to sta dve sosednji državi, vseeno, ugotovimo naslednje v Bolgariji imamo že tri sporazume za financiranje iz EFSI in še nekaj drugih eh, projektov, ki jih financiramo z EFSI. V Romuniji nobena banka ni bila ali zainteresirana ali pripravljena sporaz skleniti sporazum za EFSI financiranje. Ko sem bil na zadnje v Romuniji, sem predsednike uprav štirih največjih bank vprašal, zakaj ne uporabljate EFSI sredstev za financiranje MSP. Jel, pa so mi rekli, ja, MSP ne povprašujejo po finančnih sredstvih. Odgovoril sem to pa dvomim. Kajti, če bi to držalo, potem bi bila Romunija edina država v Evropi, kjer ne bi bilo potrebnih dodatnih investicij v malem gospodarstvu. Ampak ti direktori bank menijo, da ni potrebe po financiranju MSP-jev in mi jih ne moremo prisiliti. Če si ogledamo drugo različico EFSI, EFSI 2.0, moramo zagotoviti boljšo geografsko razporenost in eh, svetovalne službe so tukaj pomembne. Na ta način moramo doseči tudi, da bodo uh, vsi zainteresirani subjekti zagotovili tudi več kadrovske uh, zasedenosti in opremljenosti za ta namen. To je še zlasti pomembno za kohezijske države članice. Vi to veste bolje kot sam, ampak včasih organi nimajo ustrezne zmogljivosti v državi članici za pripravo takšnih projektov. Pa tudi Če si ogledate drugo možnost, to je kombinacija drugih eh, skladov iz EU in EFSI financiranja, recimo financiranje iz strukturnih skladov ali z instrumenta povezovanja Evrope. Eh, to je neke vrste konkurenca financiranju iz sklada EFSI. Komisija nima nobenega namena iz strukturnih skladov prenesti sredstva v EFSI. Želimo pa regijam samim olajšati kombinacijo različnih finančnih virov, če je to potrebno. Zato smo predlagali tako imeno uredbo Omnibus, ki bo lokalnim in regionalnim ter nacionalnim organom olajšala istočasno uporabljati recimo sredstva iz strukturnih skladov in sredstva iz EFSI. Tako, da bomo lahko na nek način upoštevali tudi zasebni kapital, ki je že na voljo na uh, trgu. Torej uporabniki sami lahko poljubno financirajo financiranje iz različnih evropskih uh, virov. Mm, mm, mm, mm. Ena pomembna vrednost EFSI-ja je ustvariti dodano vrednost tistemu, kar sicer počene Evropska investicijska banka. To dopolnjevanje dobro deluje, ampak to je treba še izboljšati, kot eh, je bilo dosedaj. Del predloga za EFSI 2.0, torej novo različico EFSI, smo predlagali, da se vse naložbe o investicijah predstavijo v javnosti, zakaj je določen projekt bil izbran in eh, zakaj se je odločil za eh, določeno kombinacijo sredstev. Zakaj je to treba narediti? Da ne bomo z EFSI-jem delali istega, kot že počenja Evropska investicijska banka in drugič, da ne bomo izrinili iz trga zasebnega kapitala. Ne želimo konkurirati z zasebnim kapitalom, želimo uporabiti javna sredstva, zato da bomo pritegnili zasebna sredstva. Gospa predsednica, mislim, da lahko bolj ali manj tukaj se ustavim, kaj ti bolje je, da več časa pustim poslankam in poslancem za pripombe in morebitna vprašanja. Tudi komisijo zanimajo namreč vaša mnenja in se veseljem bom odgovarjal na vaša vprašanja, če bom zmogel. A, hvala. Začnimo z vprašanji. Začela bom s koordinatorji. Gospod Novakov bo prvi dobil besedo, on je koordinator za ELS. Dobro, gospod Novakov, izvolite. Um. Gospod podpredsednik, hvala za vašo predstavitev in za to, da ste prišli sem. Brez dvoma je vedno dobro in koristno, če se lahko pogovarjamo o določenih zadevah. Še zlasti je bilo zanimivo tisto, kar ste povedali z, v zvezi z namerami o omnibus uredbi. To je nekaj, kar se je pripravljalo več let. Večkrat ste omenili sinergijo med EFSI in povezovanjem Evrope, inštrumentom, da je ta sinergija ne samo možna, temveč da spodbujate vse uporabnike, da optimalno kombinirajo vire sredstev, ki jih eh, potrebujejo. Veliko je bilo težav do sedaj pri kombiniranju različnih finančnih virov, kot naprimer pravila glede državne pomoči. Naprimer, financiranje iz sklada EFSI naj ne bi pokrivalo področji, kjer veljajo pravila za državno pomoč, ampak drugi skladi, zlasti strukturni pri teh pa naj to ne bi veljalo. Morda bi lahko rekli kaj več o tem, kaj ti kolegice in kolegi doma imajo včasih težave razložiti upravičencem ali uporabnikom, zakaj gre. Hvala, gospa predsednica. Gospod Katajnen. Sama sem poročevalka za uredbo Omnibus v našem odboru in pošteno povedano, če eh, primerjamo EFSI in ESIF inštrumenta, če ju povezujemo, če hočemo ustvariti sinergije, moram reči, da ima FC popolnoma drugačne cilje kot eh, skladi ESI. ESI je osredotočen na eh, kohezijo, na teritorijalno, socialno, gospodarsko kohezijo. FC sklad pa namerava zagotoviti dodatni na sredstva, zato da bi pritegnili več zasebnih investicij. Tukaj pri EFSI-ju je manj kriterijev, ampak eh, z kohezijo nima EFSI nobene povezave. In to je del težav, ko poskuša nekdo to kombinirati s skladi ESIF. Sama mislim, da če države članice to želijo, in hočejo projekte financirati skozi eh, kohezijsko politiko, bi morali imeti možnost tudi porabiti sredstva iz EFSI-ja. Eh, Gre za zelo zapleteno konstelacijo, v praksi je zelo malo takšnih primerov, malo je držav članic, ki so to že naredile, tiste, ki so pa pravijo, da je celotna konstelacija preveč eh, zapletena. Zato bi morali stvari izboljšati za prihodnost, da bo to možno pod določenimi pogoji, na podlagi določenih meril, ki jih je treba upoštevati in se skupaj mora biti bolj enostavno. Zato gotovo obstaja dovolj možnosti, da se s komisijo dogovorimo vsaj za neko temeljno usmeritev, če drugega ne. Ampak obstaja pa področje, kjer obstaja veliko dvomov. Ta kombinacija, ki ste jo vi omenili, naprimer, da iz strukturnih skladov, iz ESIF skladov na prostovoljni podlagi država članica vrne sredstva v okviru Centralized Management eh, komisiji in predlog komisije gre celo tako daleč, da je treba zapisati stvari, ki je treba zapisati, ki v EFSI e uredbi sploh še ne obstajajo. Gre za zadeve, o katerih je treba še marsikaj reči. Treba je vedeti, da bo vse skupaj sprejeto na podlagi um, soodločanja in glede na to, da je vse skupaj še precej v zraku, ne morem se strinjati s tem, da denar brez nekega predloga glede postopka, do, s pomočjo katerega je treba priti do denarja in kako je potem treba vračati ta finančna sredstva Evropski komisiji. Razumem, da obstaja strah, da bo država X ali država Y 10 milijard ali 15 milijard denarja ESI sredstev ne porabila, temveč da bi ta denar potem šel nazaj ministrstvu za finance. No, ta strah seveda obstaja, ampak obstajajo možnosti, da se to prepreči drugače, kot je to do sedaj nameravala komisija. Komisijo bi prosila naslednje. Če hočete ustrajati na tem predlogu, pripravite novi predlog, ko bo uredba o FC2.0 sprejeta, ko bo eh, jasno, kdo oziroma kako oba so za konodajalca hočeta sodelovati med seboj. Šele potem bomo videli, v kolikšni meri je kombinacija možna na tej podlagi, kakšni so pogoji za to, kako si naj država članica izbere ustrezni postopek, kako mora organizirati sofinanciranje doma. In to ni enostavna rešitev. Pred nekaj leti, se spomnim, smo imeli v nekaterih državah članicah probleme, ker se sredstva iz ESIF niso uporabljala eh, v veliki meri. No, do sedaj so se stvari izboljšale. Države članice sedaj predlagajo komisiji, da predlagajo komisiji, se to spremeni. No prav je bilo, da ni bilo tako enostavno to početi v preteklosti, kajti sedaj države članice morajo se bistveno bolj potruditi, da dokažejo, kaj želijo narediti s temi sredstvi iz ESIF-a. Kohezijska politika je seveda zelo pomemben inštrument, zlasti v času, ko smo pri priča mnogim kritikam Evropske unije. V času, ko pravijo, da želi Evropska unija sama, brez sodelovanja državljanov, doseči uh, nekatere politične cilje. Torej, v tem trenutku, ko se uh, soočamo s takšno kritiko, moramo pokazati, da Evropska unija lahko pomaga in hoče pomagati dodana vrednost Evropske unije bo v tem, če bo ta instrument čim bolj učinkovit in čim bolj transparenten. Slabo je tukaj, da imamo ne vem kako velike kampanje o tem, kaj vse iz ESIF-a se da vrniti Evropski komisiji, po drugi strani pa na terenu ni dovolj sredstev za nekatere projekte. Ta del predloga komisije je takšen, da vas jaz ne bom mogla podpreti. Kot sem videla predloge spremem kolegic in kolegov, eh, so tudi oni večinskega mnenja tukaj v odboru za regionalni razvoj. In če to velja za naš odbor, bo verjetno isto veljalo tudi za plenarno zasedanje. Zato bi si želela, da komisija se ustrezno odzove in da ne ustraja na vsega, sprejemu prvotnega predloga. To mislim, da bi bilo zelo kontraproduktivno. Hvala. Thank you. Hvala. Gospod Ruju je naslednji. Najlepša hvala in dobrodošli, komisar, na današnjem sestanku. Skupina EKR je z veseljem ugotovila, da mnogih področjih eh, smo pustili za sabo Eh, najtežje finančne čase, da smo priča okrevanju, ampak eh, marsikje, ko gre za dolgoročno brezposelne, smo še vedno živimo v posledicah eh, krize iz leta 2008. Kar zadeva izboljšanje situacije, to je možno s financiranjem, s Evropsko investicijsko banko predvsem. Investicije iz EIB so pomembne tudi za MSP sektor, ki, najbolj, ki je bil najbolj izpostavljen šokom finančne krize in ta sektor je treba podpirati. Zato pozdravljamo programe, kot so MSP pobuda, MSP okno, da bomo povečali zaposlovanje v MSP-jih. Združeno kraljestve je največji delničar v EIB, 60 odstotkov vsega kapitala v Evropski investicijski banki imamo in 6 do 7 odstotkov portfelja posojil iz EIB je šlo v Združeno kraljestvo v letih 2014 do 2016. Torej, to, eh, te odnose med Združenim kraljestvom in Evropsko investicijsko banko je treba še bolje razviti in okrepiti. Hvala, gospod Omarži. Gospa predsednica, hvala. No, mi smo že imeli priložnost obravnavati Junkerjev načrt, kajti poslušajo nas po spletu in če govorimo le o EPSI-ju, ne razumejo tega vsi vedno. Tako da bom govoril o strukturnem skladu Junkerjeva načrtu, nas bodo vsi dobro razumeli, tudi po spletu. Rekl sem, da ni načelnih nasprotovanj z moje strani. Načeloma ne nasprotujem temu načrtu. Cilj je bil ta, da bi ustvarili šok rasti in da bi ponovno zagnali rast z naložbami. In eden izmed ključev uspeha tega načrta je hitrost. Zato, da bi se hitro odzivali tu v parlamentu smo zelo navezani na načela, na zakonodajo, vse to je za nas legitimno in pomembno, ampak pravim tudi, da moramo včasih paziti na to, da nimamo preveč zakonodaje, da s tem ne oviramo učinkovitosti in hitrosti izvajanja, kajti hitrost pomeni učinkovitost. Torej, bodimo pozorni na to, da ne bomo vedno preveč zapletali vsega. In drugo, kar bi omenil, je, da imamo tu odboru kar nekaj resnih pomislekov. Kaj ti ta kohezilski ozemljski cilj je treba ohraniti. Tu imamo 350 obljubljenih milijard, s tem ne smemo destabilizirati teh ciljev. Na začetku vašega govora ste to omenili in prosili smo za to že od samega začetka, da bi ta merila porazdelitve po zemljepisnih regijah tudi vključili. To je pomembno za naš odbor. Na začetku ste rekli, da imamo tu neko precej enakopravno porazdelitev po regijah. Ali bi lahko našemu odboru posredovali nek zemljevid? tako, da bi videli, kakšna je ta zemljepisna porazdelitev teh sredstev. Ob upoštevanju teh kategorij regij. Kaj te, kot veste, imamo evropske regije, ki so klasificirane v svoji kategoriji, potem imamo druge regije v razvoju in tako naprej. Torej, treba je vedeti, koliko sredstev je šlo v manj razvite regije, koliko je teh prehodnih, tranzicijskih regij in koliko sredstva gre od najbolj razvite regije. Mislim, da je to zelo pomembno, zato da bi oblažili eh, bojazni. No, vesel sem, ker bo komisija o prihodnosti razmišljala veliko bolj konkretno o tem, da bi vključili tudi vsa ta merila zemljepisne porazdelitve. In še zadnje, kar bi rekel, je tehnična pomoč. Zelo pomembno je vedeti, da je tehnična pomoč na voljo, povsod, in to je pomembno predvsem tam, kjer to ni dovolj blizu organom, zato da bi okrepili to pomoč. Hvala. Thank you very much, Ms. Hvala, gospa Damato. Najlepša hvala, gospa predsednica. Tako kot vedno, tudi danes slišimo obetajoče besede, vse zveni zelo lepo, ampak vedno znova se vračamo na eno in isto. Pred 18. meseci smo slišali za predstavitev EFSI, gre za dodatnost, za pomoč MSP-jem, za ustvarjanje novih delovnih mest in tako naprej. O predstavitvi bele knjige je nazadnje predsednik Juncker poudaril, da Evropa ne more zagotoviti delovnih mest, ampak moramo se odločiti, ali res ne. Kar zadeva te načrte, je tudi Evropsko sodišče ugotovilo, da je učinek vzvodja, ki ga je pričakoval predsednik Juncker na začetku ESIF-a, bil pretiran. Imamo sedaj Imeli smo takrat skupna sredstva za celo vrsto projektov, potem ste od tega ločili sredstva za ESIF, ampak mislim, da je treba tudi posredno financiranje MSP-jev povečati. Kako, se sprašujem, ta struktura mi ni jasna. Gre za špekulativni denar, gre za investicije, kjer lastniki kapitala hočejo čimprej eh, dobiček. Ali je res to v interesu MSP-jev? EFSI je od vsega začetka imel določene cilje, sedaj vidimo, da se dopolnjuje, ampak komisar Katajnen Mislim, da se bo treba še potruditi, da nas boste kot komisija v tem odboru prepričali. Kakšno rast pričakujete za uporabo sredstev iz sklada EFSI? Običajno sicer govorimo o trajnostni rasti, ampak ta, kot vemo, je dosti krat zasnovana na uporabi fosilnih goriv, torej ustvarjanja več eh, onesnaženja, kot eh, bi bilo potrebno. In dobro bi bilo, če bi komisija objavila vse informacije, vse rezultate ocene učinka, ki jih je dobila, tako da bi resnično lahko razumeli, kakšna je dodana vrednost, kakšna je dodatnost za financiranje vsakega projekta posebej. Šele potem bomo lahko ugotovili, ali s pomočjo sklada EFSI dosegamo cilje, ki naj bi si jih zadali v njegovem okviru. Upam, da bomo lahko dobili natančne eh, statistične podatke za vse finančne oblike delovanja, tudi posojila v okviru katerih so bila sredstva EFSI-ja razporejena eh, preko eh, finančnih posrednikov. Na ta način bomo šele videli ali je dodana vrednost prava. In šele takrat bomo imeli večjo preglednost v zvezi z zneski, ki jih finančni posredniki poberejo za svoje delo in ali za vsak posamezni projekt upravičenci res dobijo sredstva, ki jih želijo. Hvala. Še več govornikov. Vas je 6-7 na seznamu. Predlagam, da kar nadaljujemo z vašimi pripombami in vprašanji. Gospa Vestfal je naslednja. Hvala, predsednica. Ne bi želela kaj dosti reči, kaj ti kolegica Kreje pred mano že dosti povedala. Sama sem bila na začetku tudi uh, poročevalka za agendo za urbani razvoj. Jutri bom predstavila kohezijsko politiko in kolegica Krelj je pravzaprav povedala vse to, kar muči tudi nas in mene. Želela bi samo upozoriti na neko kontradiktorno situacijo. Komisarka Tajnen, vi ste poudarili, da kar zadeva kohezijsko politiko in strukturno politiko, ti dve ostaneta nedotaknjeni. Ampak v zadnjem času sem brala nekaj trditev, med, drugi, med drugim sem prebrala tudi belo knjigo predsednika Junkerja. V četrtem scenariju je moč prebrati to kombinacijo, ki jo je opisala gospa Krelj. Namreč kohezijska politika, strukturna politika bo sta postali ogroženi, zato da bi možnosti financiranja iz EFSI sploh lahko začeli izvajati. In komisarka Jurova, to me je prestrašilo, je izjavila, da kohezijska politika dejansko v naslednjem obdobju za pospeševanje gospodarstva ne bo obstajala. In Lahko si predstavljate, kaj to pomeni za vse državljane Evropske unije. Strukturni skladi, kohezijska politika so alfa in omega pri obveščanju naših državljanov. S tem se naši državljani že identificirajo in če bo sedaj eh, to ogroženo, potem lahko pozabimo na vse. In na koncu, sama sem so pristojna za agento za mesta, In lahko rečem, da mesta nimajo nobene možnosti, niti srednje velika in majhna, da bi prišla do sredstev iz eh, tega sklada. To je nekaj, kar je treba popraviti. In v naših poročilih in v eh, predlogi sprememb eh, za uredbo Omnibus se bo to tudi odražalo. Hvala. Hvala, gospa Maletič. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dobrodošli, gospod podpredsednik. Rada bi, da spomnimo na naslednje. Na ravni Evropske unije pogrešamo naložbe in začeli smo s projektom EFSI zaradi pomankanja naložb. Ampak, kako je z verom financiranja? Na začetku, ko smo začeli izvajati, EFSI smo videli, da je ni pomankanja finančnih virov, veliko jih je, ampak premalo je pripravljenih projektov za izvajanje. Premalo je konkretnih projektov, ki bi jih lahko izvajali. In kaj počnemo, kaj smo počeli v vsem tem obdobju, zato da bi imeli dobre projekte, ki se pravilno oblikujejo. Zdi se mi, da tu malce krademo iz drugih delov, iz drugih projektov, zato da bi to financirali iz drugih virov. Tu imam recimo v mislih te projekte, ki so pripravljeni za kohezijsko politiko, na nadoma se financirajo iz EFSI-ja. Mislim, da bi se tu morali bolj osredotočiti na to, kako pripraviti dobre naložbe, kako pripraviti razvojne načrte in kako potem dobiti te načrte iz vsake države in potem moramo videti, kateri projekti so pripravljeni za izvajanje in kaj financirati iz katerih virov in potem, kako ustvariti te sinergije, zato da ne bomo financirali istih projektov iz različnih virov, ampak da bomo financirali različne faze projektov iz različnih virov. Tako da bi s tem res lahko podprli in pomagali našim gospodarstvom in ustvarjanju delovnih mest. Hvala. Hvala, gospod Buda, prosim. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, eh, doamna președinte. Domnule vicepreședinte, mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta despre o problemă foarte importantă. Vin din România. Hvala, gospa predsednica. Vesel sem, da lahko govorimo o tej zelo pomembni temi. Sam prihajam iz Romunije in pri nas imamo veliko težav z financiranjem. Pred prejšnji teden sem se srečal z predsednikom ene največjih eh, romunskih bank, In eh, vprašal sem ga, zakaj ne koristijo sredstev iz Junkarjevega načrta. In on mi je rekel, direktor ene največjih romunskih zasebnih bank, da pojma nima, kaj je to, kdo pa je to, kaj pa je to. On torej ni imel pojma o Junkarjevem načrtu, o Evropskem skladu za strateške naložbe in tako naprej. Torej, obstaja težava tudi pri nekaterih. Eh, direktorjih bank. In ne more pač ostati tako, da nekdo, ki je pomemben faktor odločanja, ne ve nič o tem. No, mislim, da je treba obveščenost eh, povečati, izboljšati. Še eno vprašanje imam, kar zadeva dostop do informacij finančnih sredstev. Ta dostop mora biti nekoliko lažji, enostavnejši. Ne samo, ko, ko gre nekdo v Brusel po denar, temveč tudi, ko se morajo ljudje obračati na svoje regionalne um, oblasti. Sam prihajam iz relativno velike regije. Ena od obvoznic je bila, naj bi bila financirana s sredstvi iz EFSI eh, sklada, vse skupaj je bilo pripravljeno, vse skupaj je potem bilo odobreno v eh, Bruslju, ampak se, cel projekt še vedno čaka nekje. Skratka, postopek je zelo zapleten, zato ker ne moremo iti kar neposredno na bruselske organe, temveč moramo vključiti nacionalne in druge organe. To je težko, Pri nas v Romuniji je žal pač tako, da danes nimamo ustreznih eh, agencij, ki bi bile sposobne takšne programe dobro sestaviti. No, o tem sem se že pogovarjal z Marcikom tukaj v Bruslju. In sprašujem se, zakaj ne poskušate posnemati polskega modela, so mi rekli, kjer so ustanovili neko eh, novo agencijo. No, pri nas očitno to ne gre. Poenostavitev, to sem že dvakrat eh, rekel, je potrebna. Gospod podpredsednik, Evropska unija se sooča s težavami in treba jih rešiti. Skupaj z evropskimi skladi bi to lahko naredili. Še enkrat, poenostavljene postopke potrebujemo. Zakaj je toliko postopkov na Poljskem, v Nemčiji, v Franciji? Zakaj moramo vse države članice iti skozi enake postopke? Vse skupaj bi bilo moč poenostaviti, tako da bomo lahko prišli do rezultatov. In potem prepoznavnost. To je pomembno. Ne more vendar biti tako, da danes 34 odstotkov evropskih državljanov ne ve, kakšne so prednosti, ki jih članstvo v Evropski uniji prinaša. Nekateri tudi zaradi naložb iz evropskih skladov poznajo eh, Evropsko unijo, ampak takšnih je zelo, zelo malo. Na prepoznavnost EU bi morali torej tudi misliti. To je težava. Obstajajo državljani, ki prihajajo iz držav netoplačnic v evropska sredstva in ti odločajo o kohezijski politiki. To pomeni, da ta kohezijska politika ne more imeti pravi značaj celotne Evropske unije. Prepoznavnost kohezijske politike je je pomembna zlasti v tistih državah, ki so netoplačnice tudi. Tako, da ne bodo mm, državljani iz teh držav samo razmišljali, ah, ta denar se tam meče na vzhod Evrope, pa se troši neučinkovito. Treba bi jih bilo obvestiti o tem, zakaj se ta sredstva uporabljajo in podobno. Torej, kolega iz Polske, z njim sem po, se pogovarjal, on je iz evropskih skladov pridobil sredstva za opremljanje neke bolnišnice, ogromno eh, medicinskih naprav proizvajalca Siemensa je v tej eh, bolnišnici. In to je pomembno, pomembno je, da o tem vedo tako romunski državljani kot morda tudi nemški. Hvala. Hvala lepa, gospod Nilsen. Eh, Hvala lepa, predsedujoča. Pogovarjamo se o nacionalnih sistemih upravljanja, ali delujejo ali ne delujejo. Na no, sedaj smo v tem obdobju kohezijske politike in takrat, ko se je to začelo, je komisija omenjala različna sredstva, kako naj bi skladi financirali iste projekte. No, seveda to ni lahko, to ni enostavno razumeti. Recimo na švedskem regije skušajo poštevati ta sistem, ampak nacionalni organi potem ne morejo tega uskladiti, kajti veliko težav imajo s tem in to prispeva k tem težavam. Torej, če imate težave, med kmetijskimi skladi, drugimi skladi, regionalnimi skladi, za financiranje istih projektov. Če imate te težave na notranji ravni, kaj se potem zgodi, če dodamo še en povsem drug sklad k samo temu? Torej imamo načela partnerstva in prav zaradi teh načel lahko vplivamo nacionalne organe. Lahko jih spodbudimo, da spremenijo svoj pristop. No, omenjali ste, da naj bi EFSI recimo povezali z regionalnim ali kmetijskim skladom. To ste omenili. Ampak sprašujem vas, ali lahko to omenimo tudi načelo partnerstva? Imamo EFSI, potem imamo načelo partnerstva, to terja, da morajo nacionalni organi sodelovati z regionalnimi organi in zanima me, če isto pravilo velja tudi za EFSI. Torej, kaj pomeni, če imamo strukturni sklad, če imamo regije, najpomenejše strateške naložje v vsaki regiji, ali naj je to potem neki bistveni element za izvajanje sklada EFSI. Ne vem, sprašujem se, ne vem, če lahko to odgovorite sedaj ali pa boste razmislili o tem prihodnosti. Hvala. Hvala, gospod Zver. Hvala za besedo, spoštovana predsedujoča, spoštovani gospod komisar. Hvala, da ste prišli na naš odbor. Čestitam vam za uspešno delo in za dejstvo, da EFSI dobro deluje, saj pospešuje naložbe in prispeva k rasti uvodoma ste govorili o geografski dimenziji na prvih mestih so države vzhoda severa zahoda zavedam se da mora obstajati neka vrsta delitev dela med eu skladi efsi seveda ni sklad ki bi mu naložili solidarnostne in socialne zadolžitve pa vendar po mojih podatkih je v okviru EU petnajst se plasira kar enaindevetdeset eh, odstotkov sredstev nove eh, države članice pa le devet odstotkov. Res je, da so absorpcijske zmožnosti v nerazvitejšem delu Evropske unije manjše, pa vendar ali menite, da se bodo ta sredstva v prihodnje plasirala bolj geografsko uravnoteženo? Ali imate možnost pomagati in usmeriti državam članicam, ki pripravljajo preslabe projekte, ki potem izpadejo ali pa jih sploh ne pripravljajo, kot je to naprimer v Romuniji? Hvala za odgovor. Thank you. And the last. Hvala. In uh, kdo je še zadnji na seznamu? Še kdo želi besedo? Ne, gospod Van Nilstoroj. Ja, hvala lepa. Nekoliko pozen sem bil in nisem slišal uvoda gospoda podpredsednika, se opravičujem. Eno vprašanje imam. Kot je gospa Krelj že rekla, imamo tu neke zadržke za to, da bi evropska sredstva, EFSI sredstva ponovno imeli nacionalni ravni, da bi to evropeizirali in da bi potem imeli nek mozaik, da bi to sestavili vse skupaj za vse države. Ne vem, v naših predlogih sprememb smo menili to idejo, da denar ostane v državi, kjer je, v vojnici, In potem država članica, kot je rekel gospod Nilsson, preko partnerstva na različnih ravneh z različnimi partnerji, z industrijo, s trgovinskimi partnerji, z javnimi organi, skupnostmi, to uredi preko dogovora, da se lahko denar uporabi skupaj z instrumentom EPSI. Torej, to je možnost, ki že obstaja v sedanji uredbi, ki jo imamo in tu imamo nekaj izkušenj, ampak brez tvegan, da bi šel denar nazaj v EIB v Luksemburg ali pa bi končal kje druge v Evropi. Torej, če bo to jasno, če bomo imeli te jasne zaveze v tem odboru, da lahko v omnibusu omenimo ta res in imamo to recentralizacijo denarja, bomo s tem lahko imeli pozitiven pristop. Hvala. Hvala. To je bilo zadnje vprašanje. Veliko vprašanj smo slišali, sedaj pa pričakujemo vaše odgovore in komentarje. Ja, hvala lepa. Najprej glede državne pomoči. Imeli bomo hitri postopek priglasitve tistih primerih, ko združimo EPSI in e ISIF sredstva, pa ti pri e ISIF-u ni tveganja, da bi prišlo do državne pomoči, ker gre že po definiciji za financiranje na tistih področjih, kjer zasebni sektor projektov ne more financirati. Ampak, ko imamo druge javne vire, ki se uporabijo in če lahko pride do primera državne pomoči, imamo tu, kot sem rekel, hitri postopek. To je naš namen to sedaj že deluje v praksi. Potem se je koristno spomniti tudi na to, da govorimo o obstoječih programih. Recimo, če si pogledamo uredbo o omnibusu, ta naj bi veljala med leti 2018 in 2020, tako da s tem ne prediciramo rezultato. Ničesar glede prihodnjega proračuna ali še manj glede predloga v beli knjigi. To so eh, le indikativni predlogi, to je sedaj v roka držav članici in Evropskega parlamenta. Torej, upam, da bomo s tem zmanjšali bojazni glede namenov komisije. O tem, ko omenjamo kombinacijo ESIFA in EFSIA. Mi ne silimo nikogar k temu naj to uporabi ali naj ima kombinacijo ESIF-a in ESIF-a. Ampak tisti, ki želijo uporabiti ESIF in ESIF skupaj, bodo prihranili denar iz ESIF-a za druge namene. Torej, če želite imeti najboljše iz obstoječih virov, ki se dodelijo regijam, bolj kot lahko to uskladite v regijah, torej ESIF in EFSI, bolj kot to lahko uskladite večje denarja za projekte iz strukturnih skladov, kjer pač ni zasebnega sektorja, ni naložbi zasebnega sektorja. Zato smo želeli predlagati to, kar predlagamo v Omnibusu. Mi smo želeli olajšati za regije in za mesta, in časih tudi za nacionalne vlade, da uskladijo te različne vire sredstev. Ampak to sicer ni nobena obveza, če regije tega ne želijo uskladiti, ampak s tem smo želeli zmanjšati birokracijo in olajšati stvari. Glede kohezije, gospa Krelj je omenjala to, da imamo sredstva, EFSI in ESIF, imamo različne razpise, v določni miri, ja, ampak to ni posem res, kajti recimo EFSI je sofinanciral nekatere bolnišnice na Polskem, tudi zasebne centre za oskrbo, na Irskem bo to recimo vplivalo na to, da bi uskladili razvojno situacijo med regijami in državami. rad bi omenil še en primer, kjer še nismo bili posebno uspešni in to je velika priložnost, ki obstaja v Grčiji. Vsi vemo, da so grške banke resno omejene pri povečanju financiranja za MSP, -je. ampak recimo ena možnost bi lahko bila ta, da bi imeli platformo za financiranje majhnih in srednje velikih podjetij z uporabo e ISIF-a, to je kapital, ISIK bi lahko dal nekaj kapitala, mogoče bi lahko imeli nekaj zasebnih podjetij, ki bi dale kapital, potem bi imeli to osnovo kapitala in s tem bi lahko dobili posojila iz EFSI-ja in potem bi lahko ta sklad to porazdelil med podjetja. Na tak način bi se lahko izognili sedajni bančni situaciji in bančnim težavam, recimo v Grči. In tu bi ESIF lahko odigral pomembno vlogo pri krepitvi socialne varnosti ali pri ustvarjanju delovnih mest. Kajti na tak način bi to delovalo kot instrument kohezijske politike. Pa kot sem rekel, tu še nismo bili najbolj uspešni, nismo še posebej sestavili te strukture, ampak smo spodbudili grške organe naj razmisli o tej možnosti. Potem tehnična pomoč. Ja, je zelo pomembna. To je nek način, da lahko poskrbimo s tem, da je zemljepisna porazdelitev med državami, pa tudi med regijami v državah uspešna. Zato imamo vse te predloge, ki so zelo pomembni. Včasih imamo nekatere projekte infrastruktur, in je treba podeliti nepovratna sredstva in tu lahko ESIF odigra zelo pomembno vlogo. Ali pa lahko porabimo druga evropska finančna sredstva s temi nepovratnimi sredstvi, kajti del financiranja lahko potem pride iz zasebnega sektorja in iz EFSI-ja. Torej, pomembno je, da smo pragmatični tu, zato da bi lahko najboljši način izkoristili različne vire financiranja potem prihodnja vloga Združenega kraljestva v EB, kot veste, ne moramo sedaj tega komentirati, to je odprto vprašanje, res je, Združeno kraljestvo je ena izmed največjih držav, ki prispevajo k EB in to je en izmed tistih odprtih vprašanj, kjer bodo tekla pogajanja med Evropsko unijo in državami in Združenim kraljestvom, tem, kako bo s tem prihodnosti. Potem gospod Omersi, ki je spraševal o orisu situacije EPSI-je, torej, če bi lahko sestavili nek zemljevid porazdelitve. Mi smo že objavili to, to lahko najdete na spletu. Imamo evropski zemljevid, kjer lahko vidite, koliko so države skoristile EFSI, ampak ni tako podroben ta zemljevid. Ne piše, koliko je vsaka regija dobila, ampak lahko pa eh, vse razumete, kako je s tem, katere države so to, imate obrazložitev držav in koliko je vsaka država že izrabila. No, mimo grede. Če se zanimate za te projekte, ki jih je financiral EFSI, lahko vse projekte, ki so bili že podpisani, najdete na EBE strani, potem imate tudi obrazložitev, zakaj je nek projekt dobil financiranje iz tega sklada. To so dobre informacije, tu lahko potem vidite, kako nekatere regije, podjetja, države že uporabljajo EFSI in s tem lahko dobite mogoče tudi kakšno idejo, kako to uporabiti v drugih regijah. No, edni izmed razlogov, zakaj so nekatere regije ali države uporabile več EFSI-ja kot druge, je ta, da imamo v tistih državah, kjer so najbolj aktivno uporabili sredstva iz EFSI-ja, tam imajo običajno neki javni organ, ki je spodbujal, promoviral EFSI. V nekaterih državah, regijah so evropski poslanci organizirali dogodke in so tu odigrali ključno vlogo za podjetnike, za finančne institucije, za lokalne organe. Razlagali so, kaj je EFSI, kaj jim lahko ponudi in to je prispevalo k temu, da je bil projekt uspešen. No, ne moremo podcenjevati vrednosti tega. No, jaz nenehno potujem po državah in nenehno razlagam o tem, kaj lahko EFSI stori za vse in uporabljamo tudi vse komunikacijske kanale, ki so na voljo, da se pogovarja o tem, ampak to je zelo omejeno, kaj ti ne moremo priti v stik vsemi. To je vaša vloga, vi ste evropski poslanci, tu lahko odigrate pomembno vlogo, poznate vaše regije in občine in veste, da bi morali poznati Efsita. Potem rast fosilnih goriv, tu je bil instrument EFSI zelo pomemben za projekt energetske učinkovitosti, tudi pri obnovljivih virih energije. Velik del financiranja EFSI je šel v te dve smeri. In to je bilo izjemno dobro videti, da so te nove tehnologije vsega, nove inovacije pri energetski učinkovitosti in obnovljivih virih dobile denar iz EFSI-ja. Recimo primer, ki je zelo koristen, ki bi ga morali replicirati druge, prihaja iz Danske. Tam so oblikovali sklad. No, ko pravim, kdo oni, kdo so ti ljudje, torej pri skladu, skladih ima nizke obresne mere sedaj in nočejo investirati, kaj ti ni veliko povračil. Nočejo prevzemati tvegan. Pokojninski skladi na Danskem so uporabili EFSI kot neko varovalko. Torej imamo recimo sklad, ki se kapitalizira iz pokojninskih skladov, EFSI pa je potem tudi uložil ta pokojninski sklad in če je tu potem nekaj izgub, se to investira v obnovljive vire energije. Torej, če imamo izgube pri teh naložbah, potem je tu najbolj prizadet EFSI in EFSI potem to pokrije. Torej, to je en način, kako uporabljati EFSI za to, da se zbirajo sredstva za nove tehnologije, nove inovacije. Kaj še? Prosili ste me naj obrazložim, kako je s končnimi upravičenci EFSI-ja, vključno z oknom za MSP. -e. To je zelo pomembno. Kot sem že rekel, že sedaj imamo 400 tisoč majhnih in srednjih velikih podjetij, ki lahko dobijo sredstva iz EFSI-ja. In vsi ti posredniki imajo obveznosti, da poročajo o tem, kako so to uporabili, ta kapital, ki so ga prejeli iz EFSI-ja. Torej, potrebujemo te informacije. Mimo grede, zelo koristno bi bilo, če bi tisti MSP-ji, ki črpajo ta sredstva, vedeli, da dobivajo posojila ali financiranje zaradi Evropske unije, ampak žal ni vedno tako, kajti banke ne povedo vsem strankam, da lahko dobijo ta posojila zaradi EFSI-ja in zaradi Evropske unije.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 To je bila odlična razprava. Ja, sicer ponovadi um, ne bi smel tega napraviti, ampak vseeno. Zakaj je že šlo? Yes, um, if I understood right your question, Ja, če sem prav razumel. Uh, mislim, da ne boste nazaj pošiljali denarja. Če kombinirate EFS in ESIF, mislim, da sredstva ne bodo poslana nazaj um, od regij. To sploh ne bi bilo mogoče, mislim, da ne. Torej, če bi regija želela skombinirati oba mehanizma, to potem pomeni, da bi se za to namenoma odločili. Strukturni skladi so v njihovih vlastnih rokah in torej, če se naložba izvede, potem bodo tja dodana kot nepovratna sredstva um, strukturni skladi in tudi EFSI bo šel v isto smer. Ampak, če se zgodi, da ne bo te naložbe v praksi, potem uh, eh, sredstvo ne bodo pošla, poslali nazaj v Brusel ali pa v Luksemburg. EFSI ne razlikuje uh, torej, uh, glede na uporabo teh sredstev. Šlo je za člen 125 omnibus. No, ampak vseeno, lepo, da ste povedali, da ni treba pošiljati denarja nazaj, torej, da bi posneje uporabljajo te instrumente preko eBay-a. To je koristna pripomba. Ko smo prvič govorili o EFSI-u, se spomnim, da ste rekli takole. Začnimo z CEF-om, z obzorne 2020, torej z osrednjimi organi, centralno vodeno. Sedaj pa vidimo, da je več možnosti in da je več volje za vse to. Vse to je v ovojnici, kot je povedala gospa Krelj lahko proučimo načine teh procesov, postopkov. Ni treba čakati v naslednjega obdobja, to lahko storimo že prej. Torej, če je to predpogoj, mislim, da to lahko storimo, če se strinjate, seveda. Poglejmo si konkretno besedilo in omnibus. Okay, thank you. Hvala lepa. Hvala lepa za vse odgovore. Hvala za razpravo. Hvala sploh za te zadnje odgovore in pripombe. Sedaj mislim, da se nam odpira možnost tudi za naš odbor regi, da še razpravljamo o predlogu Omnibus in da pripravimo mnene. Hvala lepa. Maja 2016, pred letom ste bili gost v tem odboru. Tokrat je bilo to marca. Upam, da se vidimo že prej, torej kot pa v tem običajnem zaporedju. Ja, v MFF-ju morda bomo videli. Skratka, kadarkoli že, prosim, pridite, se bomo pogovorili o različnih vprašanjih. Torej, hvala lepa še enkrat. Okay. V redu. Kar pomeni, da smo zaključili z sestankom, javni del sestanka in sedaj bomo nadaljevali z srečanjem koordinatorjev. In, torej, če niste koordinatorji, prosim, da odidete iz dvorane. Hvala lepa. just just to remind everybody that tomorrow we start Če nekaj. Jutri začnemo ob 8:30, ne ob 9:00, 8:30 jutri. In najprej glasujemo.